spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Hvala. Zdaj pa še vi za zaključek, eh, gospa Geringer de Ödenberg. Šanovni państwo. Hvala. Sama sem glavna poročevalka za ta dosje in res sem vesela, da mi je uspelo pripraviti to ambiciozno poročilo, eh, tudi moji kolegi so bili temu zelo zavezani. Poročilo dobro odraža delo v odboru in pa podaja tudi priporočila za prihodnost. Cilj priporočila je, da se izboljša delo na področju peticij. Če smo določeni med nami še kritični, ko gre za peticije, potem je uh, to tudi dobro kritično moramo razmišljati o peticijah in pa o področjih, na katera se še moramo osredotočati. Vsekakor je pred nami še dolga pot, ampak vsak korak eh, nas bo privedel bliže k dobrim rezultatom. Upam, da bomo še naprej delali v korist naših državljanov. Zahvaljujem se gospodu komisarju za podrobne razlage. Mislim, da je naše delo rezultat skupnega eh, prizadevanja in sodelovanja številnih ljudi in zato se zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v Senci. Zelo cenim njihove komentarje, gospa Albiol, gospod Becker, gospa Evi, gospa Besera, gospod Marijas, eh, gospa Reda. Eh, želim se zahvaliti tudi vsem koordinatorjem, svetovalcem, osebju sekretarjata ki je tudi bilo zelo zavezano pri pravi tega poročila, vključno z gospodom Kavesonom, Kirkosom, eh, Kok Peresom in gospa Kocberska, moja asistentka, je tudi zelo pomagala. Kljub začetnim razlikam in razhajanjem v mnenjih smo pripravili verdostojna priporočila za naprej. Hvala, s tem je razprave konec. V dveh minutah in pol pa bomo začeli z glasovanjem. Do takrat je razprava prekinjena. Hvala.